de deschidere a următoarei dezbateri privitoare la Siria. Naslednja točka dnevnega reda so razmere v Siriji in besedo dajemo podpredsednici eh, komisije, visoke predstavnici Unije za zonanje zadeve in varnostno politiko, gospe Mogherini, ki nam bo govorila o dveh vidikih, eh, o napredku glede globalnega pakta Združenih narodov v zvezi z begunci in priseljenci, zato da lahko omogočimo zakonito priseljevanje eh, v varno zakonito priseljevanje in na to še nekaj besed eh, o eh, Korejskem polotoku glede na dogodke v zadnjih dnevih. Izvolite. Hvala lepa, gospod eh, predsedujoči. Glede globalnega dogovora Združenih narodov v zvezi z begunci in pri, pri imigranti, naj povem dobre novice za spremembo. V zadnjih eh, mesecih smo zabeležili velik uspeh v Evropski uniji. Kot se spomnite, sem eh, septembra meseca eh, tu govorila o centrih za begunce v Libiji. In pred vami in pred vsemi tistimi, ki trpijo v teh centrih v Libiji, sem se zavezala, da bom 15 tisoč eh, migrantov, ki so v teh eh, eh, centrih na varen način pripeljala domov. To z našo pomočjo, s pomočjo Združenih narodov in sedaj smo dosegli Eh, sporazum med Evropsko unijo, Združenimi narodi in pa Afriško unijo in zlasti z Agencijo Združenih eh, narodov eh, za begunce. In zahvaljujoč temu sporazumu smo uspeli v mesecu januarju in februarju rešiti 60 tisoč ljudi. Eh, v primerjavi z prejšnjim letom je to zelo dober eh, eh, rezultat in desetkrat višja je ta številka kot številke prejšnjih let. Še vedno imamo 4-5 tisoč ljudi v teh centrih, kjer so zaprti in še naprej bomo delali skupaj z našimi partnerji, eh, zato da um, bomo lahko te ljudi rešili. Če smo v dveh mesecih lahko rešili 16 tisoč ljudi, potem bomo preostale verjetno lahko tudi hitro rešili. Zakaj je bilo to mogoče? Iz enega razloga. Združili smo se najprej znotraj Evropske unije in drugič eh, z našimi afriškimi partnerji in prijatelji in na to uh, na eh, globalni ravni eh, znotraj sistema Združenih narodov. In eh, naj povem na ta pozitiven način, da smo to uspeli, še vedno pa je treba narediti še precej. Ampak pozabljamo na vse uspehe in uspehi so pomembni zato, da nas ti vodijo v smeri rešitve. To je očitno samo en del te sestavljanke, ki jo sestavljamo. To je delo na eh, varnem in varnih in dostojanstvenih eh, vrnitvah in na to reševanje življenj, eh, boj proti prekopčevanju z ljudmi, ehm, odpravljanje razlogov za migracije in na to ustvarjanje delovnih mest in razvoja v najbolj prizadetih državah. Izziv je izjemen. In eh, celine, eh, kot je Afrika, eh, se s takšnimi izzivi soočajo vsak dan. Ampak vemo, da nobena država se s temi izzivi ne more spopasti sama, ampak da lahko skupaj predvidimo mehanizem za upravljanje mobilnosti ljudi. In to, smo, to je del tudi združenih izjave Združenih narodov izpred eh, dveh eh, let in na osnovi teh eh, štirih stebrov smo uspeli tudi doseči ta sporazum, ta globalni sporazum. Ne gre za to, da bi stali ob strani in da bi si predstavljali, da se lahko popolnoma ločimo od preostalega eh, sveta, ampak eh, gre za to, da lahko vse države sodelujejo pri reševanju tega problema. Imamo države, ki so države izvora, države tranzita, eh, države gostiteljice in včasih so nekatere države vse tri naenkrat. In delo um, na teh sporazumih je sedaj končano. Končali smo uh, posvetovanja tudi glede uh, besedila. To, um, mislim, da je izredno izredna eh, priložnost, eh, da eh, uskladimo to vizijo v zvezi z priseljevanjem in da valoriziramo tako naša partnerstva kot nauke, ki smo jih potegnili iz vsega tega. Eh, tu pa imamo tudi alternativne vizije, vizije eh, tihotapcev eh, in kriminalcev, ampak uspeli smo investirati v bolj varne in zakonite kanale za migracije. In to bomo naredili tudi skupaj z agencijami Združenih narodov. Uh, po prvih eh, pogajanjih eh, v New Yorku eh, smo ugotovili, da se strinjamo glede velikega števila točk, nekaj dela je še pred nami, zato da lahko na čim bolj human in učinkovit način upravljamo z migracijskimi tokovi. Ta globalna, globalno posvetovanje se je začelo v eh, Ženevi in eh, to je ključnega pomena tako za begunce kot za eh, države gostiteljice. V zadnjih 18 mesecih je Evropska unija prevzela vodilno vlogo v tem procesu, zahvaljujoč tudi partnerstvom, ki smo, joj, ki smo jih vzpostavili na tem področju. In bolj kot kdajkoli sedaj potrebujemo enotno Evropo. In eh, žal mi je, da ena država članica zastopa stališče, ki ni skladno z preostalimi 27 stališči in eh, tu bi bil tudi vaš prispevek kot parlament zelo pomemben. Skupaj lahko delamo za eh, vključujoč in uravnotežen dogovor, ki bo spremenil življenje na milijone ljudi in ki bo spremenil ta izziv v priložnost priložnost. Ali želite, da takoj spregovorim še o drugi točki? Ja, dobro, potem pa nadaljujemo kar takoj s Korejskim polotokom. Mesece in leta smo kot Evropska unija delali na tem, da bi se izognili uh, jedrski krizi na uh, Korejskem polotoku. Uh, vemo, da imamo tudi nekaj izkušenj uh, v zvezi z uh, jedrskimi pogajanji. Uh, Eh, ampak eh, od eh, olimpijskih igr naprej so novice iz daljnega vzhoda opogumljajoče. Situacija na Korejskem polotoku se je spremenila iz potencijalno katastrofalnega scenarija v veliko priložnost in tu bi se zlasti zahvalila predsedniku eh, Republike Koreje in eh, njegovim dejavnosti v zadnjih eh, mesecih s pomočjo posebnega poslanca uh, Južne Koreje uh, smo uspeli zagotoviti, da uh, vsaj v času pogajanj uh, Severna Koreja ne bo testirala jedrskega orožja. Uh, če uh, to drži, potem bomo lahko vzpostavili potrebne pogoje za pogajanja. Uh, Eh, vrh eh, med gospodom Unom in eh, severnokorejskim predsednikom bo izboljšalo, bo izboljšal odnose med obema Korejama. Gospod Trump je sprejel tudi povabilo v Korejo meseca maja in tudi to lahko predstavlja priložnost za diplomatsko rešitev. Združeni narodi bodo prav tako igrali posebno vlogo. Mi, Evropska unija, mi, evropejci in države članice Evropske unije smo pripravljeni na to, da bomo naredili naš delež e, kot vedno in naša politika e, kritičnega e, angažmaja glede Severne Koreje temelji na tem dialogu in tudi na kritiki. Oboje je potrebno zato, da se izognemo potencijalnemu jedrskemu konfliktu, potrebujemo demilitarizacijo eh, Korejskega polotoka preko diplomatskih, eh, z diplomatskim načinom. In eh, režim eh, v Severni Koreji je najbolj restriktiven eh, na svetu in tudi naši ukrepi do Severne Koreje so zelo strogi. Delamo tudi z tretjimi državami za popolno implementacijo naše rezolucije in nadaljevali bomo še s tem pristopom. In na ta način bomo še naprej pritiskali na Severno Korejo. Ampak vedno smo verjeli, da so sankcije uh, samo um, instrument, kako priti do rezultata, ne pa cilj sam po sebi. Nače, naš namen je, da uh, na miren uh, re, način uh, rešimo uh, ta problem v, na Korejskem polotoku in uh, Rada bi še enkrat pozdravila delo gospoda Muna, njegove vlade in ponosna sem in vesela sem, da bom eh, prihodni teden v Bruslju eh, sprejela korejskega ministra za zunanje zadeve in uh, pogovarjala se bova o tem, kako lahko Evropska unija še naprej uh, pomaga pri teh naporih, kot smo to delali v zadnjih mesecih in kako to lahko storimo še na bolj učinkovit način. Naš namen je, kot rečeno, povsem uh, Eh, jasna demilitarizacija, preverljiva demilitarizacija Korejskega polotoka in to lahko dosežemo z modrostjo, z odločnostjo in mislim, da smo že pokazali, da smo pri tem eh, zanesljivi partneri. Hvala lepa, gospod predsednik. Eh, trecem acum la dezbaterea privind situația din Siria.